naslednjih vodenjih sej, da boste enako organizirani in uspešni kot danes večer. Eh, eh, Hvala lepa. Hvala, gospa komisarka. Sam si želim, da bi sodelovanje med Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom ostalo tako dobro, kot je bilo nocoj. Hvala lepa vsem, ki ste dali svoje prispevke nocoj. Na to zadnjo temo imamo eno resolucijo, s tem zaključujem tudi to točko dnevnega reda. Jutri bomo o tej točki glasovali. Vsem vam pa želim lahko noč. Zasedanje se nadaljuje jutri, 17. junija, v četrtek ob 9. zjutraj. Zasedanje bo